uspešni. In tako, da sedaj vračam tudi hkrati dve minuti, ki sem jih porabila preveč popreje. Komisarka. Krasno, najlepša hvala, gospa komisarka. Razpravo o tej točki smo s tem zaključili. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Nikolaj. Gre za položaj žensk v vojni. Poročevalki dajem besedo za štiri minute domnule președinte, doamnă comisar. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi. Mislim, da mi ne bo uspelo prikazati vse problematike tega poročila v štirih minutah, ki jih imam na voljo, vendar pa bom skušala osvetliti nekatero vprašanja, ki se mi zdijo bistvenega pomena. To poročilo prihaja ob pravem času, ker je žal posilstvo kot kot eh, vojno orožje bilo vzpostavljeno že v primitivnih družbah, uporablja pa se še v današnjih tako imenovanih civiliziranih časih. To ima zelo velik eh, socialni učinek, ki lahko vpliva tudi na vedenje in reakcije v določenih državah. Naprimer, zadnji primer v konfliktu v Kongu je prihajalo do približno 16 posilstev na dan in to kaže, da je ta pojav zelo daleč od tega, da bi bil izkoreninjen. Mir in eh, varnost sta pojava, ki sta medsebojno povezana in ju lahko zgolj medsebojno povezana obravnavamo v perspektivi priložnosti in sodelovanja med spoloma, ki ga lahko vzpostavijo moški in ženske v partnerskem odnosu, tudi pri spopadanju eh, in ravnanju s spori in pri prizadevanjih za ohranjanje miru ter v povojnih razmerah. Evropska unija je skušala storiti bistvene korake za to, da bi zajezila ta pojav, vendar pa mm, so nacionalni načrti bili vzpostavljeni morda samo v desetih državah članicah, pet držav to še pripravlja in to kaže, da smo vendarle precej v zaostanku glede na cilje, ki smo si jih zastavili. Mislim, da vzpostavitev službe za zunanje delovanje daje Evropski uniji možnost, da postane bistveno bolj prisotna pri iskanju rešitev za to problematiko in eh, to v delegacijah, ki si prizadevajo vzpostavitev miru in za reševanje eh, sporov. V takih prizadevanjih morajo biti prisotne tudi ženske, saj njihova perspektiva lahko pripomore k hitrim, hitrejšemu eh, reševanju sporov in vzpostavitvi miru. Mir in pravosodje ter mir in pravica gresta z roko v roki. In zato pri teh zadevah ne moremo sprejeti nekaznovanosti. Potrebujemo eh, mednarodno kazensko sodišče, potrebujemo možnosti za povojne preiskovalne postopke, zato da se bodo zločinci znašli pred sodiščem. V nasprotnem primeru bodo tudi preveč stigmatizirani tisti, ki so žrtve takega nasilja. Resolucije Združenih narodov se morajo izvajati, še zlasti resolucija 1820 in Evropska unija mora biti trden partner Združenih narodov v boju proti eh, takemu dogajanju in zato se zauzemamo za ustanovitev um, skupine Evropske unije za ženske in za varnost. In zato se zauzemamo, ker menimo, da Evropska unija potrebuje neko trdno in jasno zavezo za sodelovanje in za svoj prispevek pri reševanju teh uh, vojnih in povojnih konfliktov prisotni moramo biti ne le v količinskem smislu, temveč v kakovostnem smislu. Zato, ker moramo žal ugotoviti, da je le malo žensk v Evropski uniji prisotnih na vodilnih položajih v vojski. Ta pa je odločilnega pomena. In, uh, Zato, kot sem že povedala, nisem mogla osvetliti vseh točk tega problema. Zahvaljujem se vam za pozornost in se pri tem zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v senci in vsem političnim skupinam, s katerimi smo sodelovali. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Spet imamo v postopku CatchDI več govornikov, kot je na voljo časa, zato se bomo držali naslednjega pravila. Uh, dali bomo besedo tistim, uh, ki še niso dobili besede poslov CHDI in skrbeli za enako spolov. Gospa Matera je prva. Hvala, predsedujoči. Čestitam vam za izvolitev za podpredsednika in čestitam tudi kolegici Nikolaj za to odlično poročilo. Bistvenega pomena je, da se zagotovi varnost oseb, ki se odločijo za uh, profesionalno pot v vojnih razmerah na številnih območjih sveta. Uh, se še zmeraj dogaja množično nasilje ter druge oblike zlorabe človeških biti, biti in sicer je to neka vojaška taktika, ženske pa so eh, njene prve žrtve. To ima zelo hude psihološke in fizične posledice, še zlasti pri ženskah in njihovih družinskih članih. Zato moramo bolj strogo uh, obsoditi odgovorne za taka zločinska dejanja. Nekaznovanost eh, ne more biti predmet pogajanja in miru ne moremo doseči brez pravičnosti. In zato je bistvenega pomena tudi to, da so ženske bolj prisotne in imajo pomembnejše funkcije v misijah za vzpostavitev in ohranjanje miru ter za ohranjanje varnosti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja dobi za eno minuto besedo gospa Flašikova Benova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V eh, zadnjem desetletju eh, je prišlo do omejenega napredka eh, na tem področju uporaba kvot, kljub temu pa je manj kot 10 odstotkov žensk vključenih v pogajanja o miru. In vendarle so ženske pomembni vektori v tej komunikaciji, človeški komunikaciji, znajo razbijati stereotipe in komunicirati z lokalnimi ženskami, ki so se znašle v eh, konflikt, konfliktnih eh, pre, situacijah. Eh, potem so Eh, tu tudi verske in druge tradicije, eh, ki, eh, pogost, ki jim včasih pripisujejo tudi premalo napredka. Zato je potrebno upoštevati ženske v teh procesih še v veliko večji meri. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo gospod Romivaj Rueda. Yeah, hvala, gospod predsedujoči. Gre za ključen problem, ne le zaradi pomembne vloge žensk kot žrtev in zato je seveda to posem logično. Temveč tudi zaradi vloge, ki jo ženske lahko odigraje v procesu eh, pogajan, potem prenove družbe, pri spreminjanju nekaterih vzorcev v družbi. To za mene so ključna vprašanja, ki jih moramo povdariti ne le v resolucijah, eh, temveč tudi v okviru, eh, tudi v okviru resolucij združenih Združenih narodov, eh, naprimer resolucija 1820. In potrebni so posebni predstavniki. In zato menim, da eh, je sedaj velika priložnost za Evropsko unijo, da umesti to eh, na prednostno mesto med svojimi dejavnostmi. Ne gre za nekaj zanemarljivega in to je zelo velika priložnost, ki jo ne bi smeli zamuditi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Českova. Važeni pane predsedo, uh, eh, otresen... Gospod predsedujoči, hudi zločini proti ženskam in deklicam so jasen znak, da eh, njihove pravice niso spoštovane. Eh, spolno nasilje, potem eh, tiho, tudi trgovanje s človeškim blagom, vse to še vedno obstaja v vojnah in konfliktih po svetu. Tega ne smemo trpeti. Zato Zato se strinjam eh, s tem, kar je eh, povedano v poročilu. Spolno nasilje je zločin, je eh, zločinsko dejanje nobenega te, tu ne bi smelo biti nobene tolerance, ničelna toleranca in potrebno je tudi okrepiti ženske, žensk na visokih položajih eh, in tudi v mednarodnih misijah, varnostnih misijah. Vse to je predpogoj vsakršnem mirovnem procesu. Hvala. Hvala lepa. V postopku CatchDI imamo čas še za dva govornika. Najprej. Za gospo, najprej na vrsti gospa Nedilčeva za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Med prvima dvema svetovnima vojnama so ženske izgubljale može in sine v vojnah. Danes pa so ženske praktično najranljivejše udeleženke v vojnah, saj jih posiljujejo in um, ponižujejo. In zato želim pozdraviti odlično upravljeno delo kolegice Nikolajeve. Tukaj imamo v vojnih sporih dvojne posledice, psihološke in fizične. Učinek pa je še veliko večji. Učinek je tudi na moške, ki niso zmogli zaščititi svojih žensk. Učinek je tudi na njihove otroke in na celotno družbo in posledice bodo čutile številne generacije. Zato res pozdravljam to poročilo. Ženske morajo odigrati aktivno vlogo v obroženih spopadih in v dialogu za vzpostavitev in ohranjanje ohranjanje miru. In mislim, da če bi imeli posebno predstavnico, posebnega predstavnika za ženske in za ohranjanje miru, bi naša unija gotovo eh, dobila dodatne točke in zato me zanima, če bo to možno in kdaj dobiti. Hvala. Luhan, Hvala lepa. Sedaj pa kot zadnji gospod Luhan za eno minuto. Um, de, uh, de de um. Najlepša hvala. Tudi odbor za obrambo eh, se ukvarja s tem vprašanjem in izraža svojo zaskrbljenost. Strinjam se s poročevalko. Vsi tisti, ki izvajajo nasilja, nasilje in posilstva, morajo biti kaznovani in obsojeni. Eh, posilstva so v bistvu vojna taktika v oboroženih spopadoh in nažalost prepogosto vsi ti primeri ostanejo nekaznovani in neobsojeni in ravno zaradi tega mora naša služba za zunanje delovanje vzpostaviti poseben observatorij oziroma službo za zaščito žensk v oboroženih eh, spopadih in hkrati je treba zaščititi ženske pred vsakršnjimi vrstami nasilja, spolnega in drugih oblik. Hvala. Gesehen, problem, Hvala lepa. Imamo omejen eh, čas za postopek Catch the Eye, zato ne moremo sprejeti vseh govornikov. Eh, če bi sprejeli vse govornike, potem bi tukaj sedeli predolgo. čaka pa nas še veliko pomembnih tem. Eh, vseeno bomo sprejeli še gospod Štrifler v postopku Catch DI, ampak prosim, da v prihodnosti upoštevate, da ne bomo mogli sprejeti vedno vseh govornikov. Hvala lepa. Spolno nasilje in uh, posiljevanja, eh, ki se jih uporablja kot eh, orožje uh, tudi na zahodu Republike Kongo, naprimer sama sem bila, eh, eh, sem lahko ugotovila, kako resna je ta situacija, kakšne so psihološke in druge posledice na ženskah v eh, tej regiji. In to so hude grozote in te, to je potrebno takoj obravnavati in nameniti osrednje mesto to vrstnim dejanjem. Tudi tudi, kaj ti eh, posilstva v vojni so eh, vojna, eh, vojni zločini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa dobi v imenu komisije za pet minut besedo komisarka Georgijeva. Hvala lepa, spoštovani poslanci, spoštovani predsedujoči. Naj se ob začetku prisrčno zahvalim poročevalki gospe Nikolaj. Zahvaljujem se tudi za to, da ste uvrstili to točko na dnevni red, kajti eh, prej smo se pogovarjali o podobnem vprašanju v Evropski uniji. V Evropski uniji resno jemljamo vprašanje vloge žensk, zlasti se nam zdi pomembna vloga žensk pri stabilizaciji in pa miru, zlasti v kontekstu resolucije 1325 in pa podobnih resolucij. To upoštevamo pri vseh naših zunanih inštrumentih in pri vseh političnih programih. Leta 2008 je Evropska unija sprejela obširen pristop, ko je šlo za izvajanje dveh resolucij Združenih narodov 1325 in pa 1820. Um, ehm, ta, ti dve resolucije pokrivata celo vrsto orodij, ki nam je na voljo pri zagotavljanju miru in pa zaščiti žensk. Naj tukaj povem nekaj o financiranju. Imamo Evropski instrument za stabilnost to je instrument ključnega pomena za stabilizacijo in pa izgrajevanje zmogljivosti. Tukaj smo polno upoštevali vidik spolov in pa zaščito najbolj ranljivih. Kdo je najbolj ranljiv v humanitarnih katastrofah? To so otroci, ženske, invalidne osebe in pa starejše osebe. Eh, to je ključnega pomena tudi za mene kot komisarko za humanitarno pomoč. Podpiramo zaščito žensk s pomočjo naših inštrumentov humanitarne pomoči, prav tako pa podpiramo opolnomočenje žensk eh, skozi posebne programe v konfliktnih območjih. Ti programi so namenjeni posebej žensk. Čez nekaj tednu bom obiskala Demokratično republiko Kongo in a, posvetila se bom ravno tem vprašanju, ki je tema tega poročila. Zaščita žensk, preprečevanje uporabe posilstev kot vojnega orožja. Evropska unija je aktivna v več kot 70 držav, Evropske institucije so leta 2009 in pa v 2010 namenile približno 200 milijonov evrov temu namenu. Sedaj pa skupna obramna in varnostna politika. Številne misije Evropske unije vključijo, tu, vključujejo tudi dejavnosti na področju enakosti spolov. Sedaj imamo tudi module usposabljanja. Uh, Eh, glede zaščite žensk in pa otrok v okviru skupne varnostne in obramne politike. Te programe bomo končali leta 2012 oziroma pripravili bomo za leto 2012. Prav tako sodelujemo tudi z vojaškim osebjem, zato da bi razumeli vse vidike oboroženih eh, konfliktov, zlasti pa vidik tega, eh, kako ti konflikti prizadenejo najbolj nadnive med njimi ženske pomembno je delovati tudi znotraj Evropske unije, potrebno je imenovati eh, pogojevalce in pa predstavnike ženskega spola, potrebno je zaposliti več žensk eh, v zunanjih predstavništvih. Naše države članice so najbolj aktivne v okviru Združenih narodov. 13 držav članice je sprejelo nacionalne akcijske načrte, druge, kot naprimer Nemčija, so sprejeli posebne pobude, ko gre za varnost in pa mir eh, eh, in ženske. Um, načrt za izvajanje resolucije 1325 je bil finaliziran maja 2011. To pomeni, da Evropska unija sprejema aktivne korake za zaščito najbolj ranljivih skupin, tudi žensk. Lahko smo ponosni na naša prizadevanja, ampak še vedno moramo biti tukaj zelo pozorni. Potrebno je sodelovati v okviru vseh forumov in pa vseh držav članica, zato da bi se lahko izognili spolnemu nasilju v konfliktih, da bi zagotovili eh, zastopanost žensk v mirovnih procesih in pa v javnih predstavništvih. In naj uh, odgovorim še na vprašanje, ali je Evropska komisija uh, razmišlja o posebni predstavnici za vprašanje eh, spolnega nasilja v spopadih. Eh, Catherine Ashton je že napovedala, da razmišlja o tem, da razmišlja tudi o definiciji te funkcije. Eh, In sedaj se lahko ob koncu samo še zahvalim za to razpravo. Hvala lepa. <clears throat> Hvala lepa, komisarka Georgijeva. S tem smo zaključili razpravo o tej točki. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednje na vrsti poročilo Regner, gre za čezmejne prenose sedežev družb. Poročevalki dajem besedo za 4 minute.